razpravo. Sedaj pa se bomo lotili zelo podobnega vprašanja, ki pa zadeva razmere v Venezueli. Tudi tukaj bomo slišali izjavo podpredsednika komisije v zvezi z razmeram v Venezueli po nezakonitah volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine. Tudi tukaj ne bomo imeli proste razprave. Čisto na začetku bom ponovno dala besedo gospodu Borelu. Iz, ali ste pripravljeni? Izvolite. No problem, no problem. We are just completely okay. Najlepša hvala. Izvolite. Ja, toliko razprav imamo danes. Sem se moral malo osredotočiti. Seveda imeli smo zanimive razprave, zadnja razprava zadeva razmere v Venezueli. Pred nekaj tedni smo se tudi tukaj pogovarjali o Venezueli, ki se je v zadnjem letu soočala z hudimi izzivi. Danes pa se soočamo z dodatnim poslabšanjem politične krize v Venezueli. Tudi zaradi tega, ker je prišlo do parlamentarnega državnega udara in poskusa odzema predsedstva mednarodnemu priznanemu predsedniku Juanu Guaidu. Vsi tudi vemo, da so Madurove varnostne sile hotele preprečiti Juan Guaidu stop v nacionalno skupščino, kar je seveda velik udarec za vladavino prava. Poleg tega pa s tem imamo tudi nove uvire pri iskanju miroljobnih rešitev. Vsi vemo, da je Luis Para, ki se je izvolil za predsednika, nezakonit predsednik, kajti njegova izvolitev ni spoštovala nobenih mednarodnih načel, ni bilo sklepčnosti, poleg tega tudi ni bilo dovolj poslancev, da bi ga izvolili za začasnega predsednika. Tako da ga ne moremo priznati kot predsednika Venezuele. Evropska unija se je zelo hitro odzvala na napade na nacionalno skupščino in še enkrat smo povdarili, da podpiramo Juana Guaidoja, ki je legitimen začasni predsednik nacionalne skupščine. Obsojamo vso to nasilje in seveda podpiramo Juana Guaidoja. Je pa res, da se moramo sedaj posvetiti tudi tistim, ki spodkopavajo demokracijo v Venezueli. Je pa res, da s tem ne smemo škoditi in ogroziti državljane v Venezueli, ki res trpijo zaradi te hude krize. Ja, res potrebujemo tudi ciljno usmerjene sankcije, ampak to ni dovolj. Potrebujemo miroljubne rešitve. Vem, da je prihodnost mračna in da nimamo nekih obetov za to, da pride do neke rešitve, ampak vseeno potrebujemo politični prostor za pogajanja in moramo razrešiti to krizo. To pa lahko storimo na podlagi pogajanj z zakonito izvoljenimi predstavniki najbolj pomembno pa je, da se seveda tudi ponovno vrne ugled tako nacionalni skupščini, kakor vrhovnemu sodišču. To sta zelo pomembni instituciji, ki sta predpogoj za demokracijo v Venezueli. Veliko krat sem že povedal, da bomo še naprej pomagali Venezueli pri iskanju vladavine prava in demokracije. Poleg tega pa tudi mislim, da moramo najti boljši pristop za krizo, ki poteka v Venezueli in tukaj moramo seveda sodelovati z mednarodno skupnostjo. Prosil bom tudi posebnega odposlanca Iglesijasa, da poda govor v Venezueli in tudi da uriše naslednje korake na tem področju. Čisto na koncu lahko samo še enkrat povdarim, da bo Evropska unija skupaj z ostalimi mednarodnimi akteri spremljala razmere v Venezueli. Celotna mednarodna skupnost mora ukrepati in to sedaj. To je glavni povzetek tega, kar se je zgodilo v Venezueli v zadnjih dneh. kot pa sem že dejal, moramo strniti vrste. Celotna mednarodna skupnost se mora povezati in ukrepati nujno in učinkovito. Moramo najti pot iz slepe ulice in sicer v naslednjih dneh. Pri tem pa računamo na odločno podporo vseh pletenih akterjih. Kontaktno skupino pa bomo tudi prosili, da nadaljuje s svojim delom. Proces iz Osla se je tudi znašel v slepi ulici. To, kar pa se sedaj dogaja v Venezueli, pa narekuje, da hitro ukrepamo in da zagotovimo svobodne zakonodajne volitve, ki bodo potekale naslednje leto v Venezueli. Ob koncu tega leta namreč. To, kar se je pa seveda zgodilo v nacionalni skupščini, pa je prelomnica vsega tega, kar se je zgodilo v zadnjih letih in zato se moramo še bolj zavezati in upam, da bomo to storili tudi v naslednjih dneh. Najlepša hvala, sedaj nas pa čaka razprava. Najprej bom dala besedo gospodu Lopesu Gilza Iles. Minuto in pol imate na voljo. Hvala za besedo, gospa predsedojoča, visok predstavnik. Prej smo imeli razpravo o Libiji, sedaj imamo še to razpravo, ampak zdi se, da smo tudi tukaj prepozni, kakor smo bili pri Libiji. Tukaj imamo Madura, ki seveda ima uh, svoje predstavnike v nacionalni skupščini ta režim je pokazal svoje jasne namene. Hoče storiti vse, da bi zaviral demokracijo in da se bi ohranil na oblasti. To je namen Madura. Mi moramo ponovno podpreti Juana Guaidoja, ne samo kot začasnega legitimnega predsednika skupščine, je dejansko tudi začasni predsednik Venezuele. In 50 držav ga je že priznalo za začasnega predsednika Venezuele. Poleg tega pa tudi vztrajamo pri tem, da Evropska unija tudi ukrepa. Potrebujemo sankcije za odgovorne, za tiste, ki kršijo vladavino prava. Se pravi, te sankcije ne smejo škoditi prebivalstvom, ampak tistim, ki so dejansko zagrešili ta parlamentarni državni udar. Najhujša sankcija pa je seveda, da pravzaprav škodimo prebivalstvu. Ne, moramo pomagati prebivalstvu in mu dati tudi možnost, za svetlo prihodnost. Sedaj pa dajem besedo gospodu Lopesu za socialiste. Minuto imate na voljo. Strinjam se z visokim predstavnikom. Danes moramo obsoditi poskus parlamentarnega državnega udara se strani Madura. Zato smo se tudi zbrali danes. Namen je seveda bil, da bi preprečili Juanu Guaidoju, da postane predsednik nacionalne skupščine. Vsi vemo, da je Juan Guaido tudi začasni predsednik Venezuele in da so ga podprle številne države, tudi Evropska unija. Ja, seveda, Maduro režim, ki nikoli ne najde nekih demokratičnih rešitev. Sedaj se je tudi poglobila humanitarna kriza. Zato moramo seveda najti jasne rešitve za Venezuelo. Potrebujemo ciljno usmerjene sankcije, ki ne bodo škodile prebivalstvu. Poleg tega pa moramo tudi najti neke demokratične rešitve za celotno državo. Hvala. Sedaj pa za Renew Hordi Kanjas, hvala za besedo. Mislim, da smo seveda poleg resolucije obsodili vse to, kar se je zgodilo v Venezueli. Naš parlament obsoja Madurov režim, ki je dejansko napadel edino demokratično institucijo, to je nacionalna skupščina v Venezueli. In to je popolnoma nedopustno. Evropski parlament tudi prizna Juana Guaidoja kot legitimnega začasnega predsednika Venezuele in kot predsednika nacionalne skupščine. Poleg tega pa tudi obsojamo vse napade Madurovega režima na poslance opozicije. Mi pozivamo visokega predstavnika, da seveda stori vse v svoji moči in v sodelovanju z kontaktno skupino, da zaustavijo kršitev človekovih pravic v Venezueli. Poleg tega tudi pozivamo vse, se pravi dva poslanca, ki še do sedaj nista priznala Juana Guaidoja kot začasnega predsednika Venezuele. Ta resolucija govori tudi o državljanih in z jasnim sporočilom hočemo povedati venezuelčanem, da niso osamljeni. mi hočemo obraniti demokracijo in storili bomo vse v naši moči, da bomo začeli z demokratičnim procesom, ki bo pomagal Venezueli, da najde več upanja v svoji prihodnosti. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Hajder. Hvala za besedo. Razmere v Venezueli so res grozne, tudi avstrijsko ministrstvo za zunanje zadeve je opisalo razmere v Venezueli kot nestabilne, tam je tudi ogromno smrtnih žrtev, ogromno tatvin, ropov, poleg tega prihaja tudi do pomankanja zdravstvene oskrbe. Dobro, o tem se veliko govorim, nikoli pa ne govorimo o razlogih za ta kaos. To je levi, levičarski skrajni diktator Maduro, ki hoče seveda ostati na oblasti in če mu to ne uspe na volitvah, bo to uspel z vojaško silo. In seveda številni levičarji v Evropi hvalijo ta režim. In zato moram tudi povedati, da tukaj ne gre samo za boj proti temu, kar se dogaja v, v Latinske Amerike, ampak hočemo tudi preprečiti to, kar bi se lahko zgodilo v Evropi. Sedaj pa gospod Herman Terč. Hvala za besedo. Ja, mar se kaj smo že slišali o razmerah v Venezueli, pripravljamo tudi resolucijo nekateri so se tudi odločili, da je treba sprijeti še strožje ukrepe proti trenutnemu režimu, ki je seveda v svojem zadnjem dejanju tudi napadel nacionalno skupščino. Maduro pa tudi ostali privrženci ne smejo od Evropske unije prijeti niti enega centa. Res so grozni, kakor trenutni španski socialisti in levičari, ki vladajo v Španiji. Mislim, da moramo storiti tudi da bo, vse, da bomo zaezili korupcijo, ki sedaj prihaja tudi v Evropo. Najlepša hvala, sedaj pa še gospod Pinjada. Hvala za besedo, gospa predsedojoča. Mislim, da je res malo nenavadno, da določeni podpirajo predsednika, novega predsednika, ki dejansko sploh ni prejel dovolj politične podpore. Dobro, to poročajo določeni mediji. Mislim, da je prišlo do hude goljofije. Trenutni režim je uporabil številna finančna sredstva, ki so bila namenjena Venezueli za humanitarno pomoč. Popolnoma se ne strinjam s tem, kar je dejal moj španski kolega, ki je prej napadel Madurov režim. Najlepša hvala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 novega predsednika, ki so bili izvoljeni proti temnim silam Madura. Maduro je hotel že ponovno ubiti demokracijo v tej Latinski Ameriki. Reagire, non preoccuparsi, come è successo spesso. Prepogosto krat smo menili, da se da vse rešiti s humanitarno pomočjo. Odločni moramo biti pogumni in to velja za celotno Evropsko unijo. Naš parlament mora biti dovolj odločen, da prvi prizna Guaidoja kot začasnega predsednika Venezuele. In to bomo še enkrat storili, ko bomo glasovali o tem pomembnem dokumentu, v katerem znova piše o nezakonitostih ki in eh, kaznivim dejanjem, ki jih je gospod Maduro zagrešil proti svojemu narodu. Treba je naložiti sankcije vsem tistim v režimu, ki so za to odgovorni in to mora veljati tudi za vse tiste, ki kršijo človekove pravice. Z gospodarskega vidika pa tole, družine, ki so se okoristile, v Madurovem režimu je treba prav tako upoštevati. Komisija, visoki predstavnik, vsi mi moramo biti dovolj pogumni, da zauzamemo odločno stališče z opor gospoda Madura in venezuelsko diktaturo. Ne moremo si privoščiti, da tega poguma ne bi imeli. Hvala lepa, Izabel Santos, ena minuta. Kar zadeva dogodke v Venezueli, demokratično izvoljeni predstavnik sploh ni smel v parlament in ni smel izvajati svoje funkcije. S tem so prekoračili mejo, rdečo linijo. Tega ne smemo tolerirati. S tem se le vzpostavlja uh, in poglablja polarizacija družbe v Venezueli. Zelo težko je najti politično rešitev, ampak kriza se s tem le podaljšuje, prav tako trpljenje venezuelcev. 90 odstotkov prebivalstva zdaj živi pod pragom revščine. In to priča o humanitarni krizi. Od pričetka našega sklica smo imeli že tri razprave o Venezueli. V zadnjih dveh letih smo to državo osemkrat obravnavali na plenarnem zasedanju in zdaj bomo eh, eh, glasovali o sedmi resoluciji o Venezueli. In zdaj eh, moramo končno besede pospremiti z dejanji. Venezuelsko ljudstvo je utrujeno, ne more več. Gospod visoki predstavnik, podpiram to, da ste odločni. Sankcije proti tistim, ki kršijo demokratična načela in človekove pravice v Venezueli, so to, kar potrebujemo, prav tako pa tudi demokratične volitve, ki bodo svobodne in pravične. Seveda pa jih mora nadzirati mednarodna skupnost, tako da bo ljudstvo znova dobilo besedo. Ja, tudi naši vsi naši kolegi zdaj delajo pozno v noč. Dita Čaransova, ena minuta. Lansko leto smo imeli čisto na koncu razpravo o Venezueli, letos pa imamo sedaj tudi takoj razpravo o Venezueli. Ja, predstavljajte si, da bi se to, kar se je zgodilo, v Venezuelo zgodilo v Strasburgu, recimo, da našemu predsedniku ne bi dovolili, da vstopi na plenarno zasedanje in da bi moral pravzaprav potem plezati čez zid. Ja, to je nekaj nepredstavljivega, ampak to, kar se dogaja sedaj v Venezueli, nas sploh ne preseneča. Moder Maduro hoče ostati na oblasti z vojaško silo, prav zato hočem ponovno ustrajati pri tem, da potrebujemo ciljno usmerjene sankcije proti trenutnemu režimu, tako da ne bomo škodili državljanom. Poleg tega pa potrebujemo tudi miroljubljen dialog. E. Sandra Pereira, Zaguje. Veliko razprav smo že imeli o Venezueli v tem parlamentu. Vsakič govorimo, da se situacija slabša. Letos je prišlo pravzaprav do državnega udara. Sankcije smo že naložili, tako EU kot v ZDA. Ampak, če bomo gospodarstvo tam zadušili, s tem ne bomo pripomogli k ničemur. Med eh, različne skupnosti, tudi portugalska skupnost je v Venezueli. Ampak eh, venezuelsko ljudstvo se ne da, tega tudi nismo pričakovali. Treba je zagotoviti, da si bodo ljudje lahko sami izbrali svojo prihodnost. Eh, ljudstvo se upira in treba jih je pri tem solidarnostno podpreti. Hvala lepa. Eh, gospa Monteiro de Aguiar. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Maduro je sistematično kršil ustavo svoje države in zdaj to ponavlja. zasedli so pravzaprav nacionalno skupščino. Pri tem ga podpirajo tudi nekatere službe, brez sramu so to storili. Mi pa smo to opazovali, zato tudi mi nosimo del krivde, tudi mi smo soodgovorni za trpljenje venezuelcev. Treba je jasno povedati, da podpiramo Gojdoja in demokratično izvoljeno nacionalno skupščino, smo proti temu poskusu puča. Že predolgo se kršijo človekove pravice, prihaja do poljubnih aretacij, mučen in eh, podarjam to, kar so povedali že drugi kolegi. To je norost. Venezuelsko ljudstvo trpi. Mi pa si zatiskamo oči pred to grozno resničnostjo. Res je treba solidarnostno podpreti venezuelski narod. Gospod Danti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, visoki predstavnik. Le pred nekaj dnevi smo bili priča še enemu nasilnemu dejanju gospoda Madura. On in njegov režim sta obsodila prebivalce na eksodus. In to je bila v preteklosti ena najbogatejših držav na celini. Ogromno venezuelcev je že zapustilo svojo državo. Na BDP-ju so izgubili 11 točk, 85 odstotkov zdravil je zelo težko dobiti po podatkih mednarodnih organizacij. BDP je močno padal po podatkih mednarodnega denarnega sklada. Evropska unija podpira demokracijo in s pomočjo diplomacije in sankcij je treba prisiliti Madurov režim, da se konča in da se podprejo demokratične volitve. Poslati je treba jasen signal ne le venezuelskemu režimu, temveč tudi tistim po svetu, ki ga podpirajo. V prvi vrsti je to Rusija. Hvala lepa. In še zadnja govorka iz skupine Renew, gospa Bilbao Barandika. Hvala za besedo, gospod visok predstavnik. Se pravi, to, kar je storil Maduro, je nedopustno in treba je obsoditi ta poskus državnega udara. Ne smemo niti pozabiti na celotno zgodovino te države. Mislim, da moramo podpreti trenutnega predsednika Juana Guaidoja, tudi priznati njegove zastopnike v tujini. Poleg tega moramo nadaljevati z humanitarno pomočjo in skupaj z kontaktno skupino moramo najti neke demokratične rešitve v okviru naslednjih zakonodajnih volitvah. Maduro mora opustiti oblast, tam je že predolgo. Poleg tega tudi hočem povedati, da Maduro sedaj živi v blaginji, medtem ko celotno državljanstvo strada you will close the vote but uh, you will close the debate if you don't mind and you have five Gospod podpredsednik, pet minut imate na voljo, da zaključite razpravo. Izvolite. In hvala za vašo potrpežljivost danes. Najlepša hvala. Večina, z večino pripomb ste se odzivali na naš prednostni pristop. Ampak kako naj si tolmačimo toliko dogodkov, o katerih se poroča po vsem svetu? Meni in naši delegaciji za Venezuelo je jasno, da volitve niso potekale v skladu s pravili. In treba je sprejeti dejstvo, da je Juan Guaido predsednik nacionalne skupščine v Venezueli. Ampak s tem ne bomo rešili vseh težav, bo pa to vsaj dosledno stališče z naše strani. Opažam precejšnja razhajanja v vašem parlamentu, glede tega, kaj se dogaja v Venezueli, ampak treba se je držati dejstev. Zame so ta dejstva jasna. Juan Guaido je za nas predsednik nacionalne skupščine in torej tisti, ki mora napovedati volitve v Venezueli. Na tem bomo delali skupaj s predsednikom in hvala za vaše prispevke v razpravi. Najlepša hvala za uh, vaše besede. Šest predlogov resolucij imamo. Glasovanje bo potekalo v četrtek. Želim vam vse dobro v novem letu in dobro okrevanje. Hvala še enkrat visokemu predstavniku, da nas je obiskal. Lahko noč. Jutri zjutraj nadaljujemo od 9 do 14 in potem od 15 do 21. Dnevni red najdete na spletni strani parlamenta, lahko noč vsem.